Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci, dame in gospodje. Pred nami je pet najzahtevnejših let in prepričana sem, da bodo ta leta ključnega pomena za Evropsko unijo. Kriza je imela uničujoče posledice v številnih državah članicah. Brezposelnost med mladimi je v večini Evrope na nespremljivi ravni. Naš izziv je, da Evropska unija odgovori na potrebe svojih državljanov. Prihodnih pet let bo ključnega pomena za ponovno vzpostavitev zaupanja v to inštitucijo. Zato mora biti agenda za delovna mesta rast, pravičnost in demokratične spremembe uspeh. Ta agenda bo lahko izvedena le z pomočjo močne ekipe in z pomočjo medsebojnega sodelovanja. V tem medsebojnem sodelovanju je po mojem mnenju Evropski parlament eden izmed ključnih partnerjev Evropske komisije. Obljubljam vam, da bom storila vse, kar je v moji moči, da ukrepim sodelovanje med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Kot nekdanja predsednica vlade in poslanka se popolnoma zavedam pomena Evropskega parlamenta pri iskanju rešitev in pri izvajanju naše skupne agende v korist državljanov Evropske unije. Dragi poslanci, V veliko čast mi je, hkrati pa to čast sprejemam tudi z veliko ponižnostjo, da sem lahko danes tukaj kot kandidatka za podpredsednico Evropske komisije, kot kandidatka za komisarko za energetsko unijo. Moja država Slovenija je v Evropsko unijo vstopila pred desetimi leti. Zame so se takrat uresničile sanje. Jaz in moja generacija dobro vemo, da je Evropska unija naš dom. Evropska unija je rešitev in ne težava. Vzpostavitev energetske unije bo povezala države članice na področju energije in podnebne politike in lahko postane temelj evropske strategije v boju proti krizi. To je dejal predsednik Juncker in to je tudi moja vizija. Zagotoviti moramo energetsko varnost, zagotoviti moramo konkurenčnost evropske industrije na globalnem trgu. Poskrbeti moramo za trajnostno zeleno rast in si zastaviti jasne podnebne cilje. To so glavni izzivi današnjega časa. Do pred kratkim sem bila članica Evropskega sveta in zato se popolnoma zavedam, kako zapletena tema je eh, tema energetskih vprašanj. Sodelovala sem pri strateških razpravah na ravni Evropske unije, poleg tega pa sem poskrbela tudi za izvajanje potrebnih ukrepov na nacionalni ravni. Med drugim sem ponosna tudi na to, da sem, ko sem bila predsednica vlade, zagotovila, da je Slovenija popolnoma izvedla tretji energetski svižen. Dame in gospodje. Predsednica vlade sem postala v enem izmed najtežavnejših obdobij v zgodovini naše mlade države. Z dobro usmerjenimi in doslednimi politikami, ki so temeljile na evropskih načeljih in zavezah, smo poskrbeli za to, da je Slovenija našla pot iz najhujše gospodarske krize. Verjemite mi, vajena sem delati pod eh, velikim stresom. Vem pa, da je včasih potreben nežen ženski čut, da se zadeve umirijo. Sedaj pa dovolite, da povem nekaj besed o mojem imenovanju za kandidatko za komisarko. Kot najbrž veste, je bil rok za uložitev kandidatur konec julija. Ker nismo mogli doseči sporazuma med koalicijskimi strankami in ker nismo imeli soglasja glede enotnega kandidata, smo imeli le dve možnosti ali v Bruselj. Ne posredujemo imena nobenega kandidata in počakamo, da to stori nova vlada ob koncu septembra in vsi si lahko predstavljate, kakšne posledice bi to imelo za imenovanje nove komisije. Ali pa pošljemo seznam imen. Ta kratek seznam so sestavljala tri imena. Na tem seznamu je bilo tudi moje ime in končno odločitev je sprejel predsednik Juncker. To so dejstva. In to je vse, kar lahko povem na to temo. Naj se sedaj vrnem k našemu skupnemu izzivu - vzpostavitvi energetske unije. Moja država ni edina država članica Evropske unije, ki je zaradi svojega geografskega položaja izpostavljena velikemu tveganju, kar zadeva oskrbo z energijo. Poleg tega smo v veliki meri odvisni od le enega dobavitelja, ki prihaja izven Evropske unije. Prepričana sem torej, da se nobena država članica Evropske unije za energetskimi jezivi ne more soočiti sama. Potrebujemo enotno združeno Evropo, ki bo govorila z enotnim glasom na mednarodni ravni, poleg tega pa potrebujemo dobro delujoč notranji energetski trg. Številke kažejo, kako zelo pomemben je projekt energetske unije. Evropska unija uvaža 53 odstotkov svoje energije. Vsak dan torej uvozimo za eno milijardo evrov energije. Leta 2013 so stroške energije znašali 400 milijard evrov in so torej predstavljali eno petino našega skupnega uvoza. Odvisnost od uvoza predstavlja veliko tveganje. Če ga povežemo z odvisnostjo od le enega partnerja, pa lahko hitro ugotovimo, da se lahko stvari izmaknejo nadzoru. Dejstvo je, da je šest držav članic odvisnih od le enega tujega dobavitelja zemeljskega plina. V številnih drugih državih članicah pa izpostavljenost presega 60 odstotkov. Te številke kažejo, kako zelo pomembna je naša vizija. Vizija Evropske unije z odporno energetsko unijo. Energetska unija podnebni ukrep in zelena rast, to so tri pojme, ki so tesno povezani. Moja vizija je odporna energetska unija, ki bo imela daljnosežno podnebno politiko. In ta vizija temelji na treh temeljih. Ukrepiti moramo notranji trg in poskrbeti za varnost oskrbe z energijo z diverzifikacijo energetskih verov, z povezavo infrastrukture in z okrepitvijo in z skupno prisotnostjo na mednarodnih energetskih trgih. Drugič, uspodbujati moramo uporabo obnovljivih verov energije. Okrepiti moramo evropsko vodstvo na področju tehnologije, raziskav in razvoja. Poskrbeti moramo za pobude, za ulaganja, okrepiti moramo javno ozaveščanje in okrepiti tržne sile, zato da bi poskrbeli za konkurenčne cene energije. Tretjič, Okrepiti moramo trajnostni razvoj in pa zeleno rast. Pri tem moramo ohraniti vodilno vlogo Evropske unije v boju proti podnebnim spremembam. Doseči moramo cilje za leto 2020 in si zastaviti ambiciozne cilje za obdobje do leta 2030. Zagotoviti moramo pobude za zmanjšanje energetske potrošnje in okrepiti moramo energetsko učinkovitost. Dobro se zavedam, da se danes zdi, da je odnos z Rusijo ključnega pomena za varnost oskrbe z energijo Evropske unije. Ja, seveda, kratkoročno to tudi drži. Temu moramo namenjati veliko pozornosti, vendar pa to še ni vse. Ne smemo pozabiti tudi na dolgoročne izzive ki predstavljajo še veliko večje tveganje oziroma bi lahko predstavljali še veliko večje tveganje za Evropo in njene državljane. Doseči moramo svoje podnebne cilje, hkrati pa moramo ukrepiti konkurenčnost evropske industrije. To morata biti glavni prednostni nalogi. Trdno verjamem, da nujno potrebujemo notranji energetski trg in verjamem tudi, da moramo uresničiti dogovorjene podnebne cilje izvesti moramo svežen 2020. Poleg tega pa tudi svežen obsežnih ulagan, ki jih je napovedal gospod Juncker. To je pravi odgovor na gospodarske in podnebne izzive današnjega časa. Le okrepljena ulaganja v energetsko infrastrukturo, v čiste okolju prijazne tehnologije in v ekološko učinkovitost nas lahko popeljejo iz eh, energetske slepe ulice. Energetski okvir za obdobje do leta 2030 predstavlja dobre smernice za naša naslednja dejanja. Dame in gospodje, seveda bo za to potrebnega veliko časa in tudi veliko trdega dela, poleg tega pa bo potrebno tudi sodelovanje med inštitucijami. Zagotavljam vam, da sem povsem pripravljena sodelovati s tem parlamentom in z odboroma ITRE in ENVI proučimo izzive skupaj, odločimo se o konkretnih dejanjih in zauzamimo se za ambiciozno uresničevanje energetske unije in pa ciljev podnebne agende. Na ta način bomo poskrbeli za spremembe, za spremembe, ki bodo zagotovile gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Hkrati bomo na ta način poskrbeli za znižanje energetske potrošnje in ukrepili energetsko varnost. Na ta način bomo začeli proizvajati cenovno dostopno in tudi okolju bolj prijazno energijo. Zagotovili bomo zeleno rast, ki jo, Evropa, ki jo bo Evropa v prihodnosti še kako potrebovala. Evropa je v preteklosti pokazala, da lahko doseže gospodarsko rast in zniža energetsko potrošnjo. Ampak sedaj moramo storiti še več in naši državljani se tega zavedajo. Skoraj 50 odstotkov naše energije je namenjene za ogrevanje in hlajenje. Torej lahko na tem področju še veliko privrčujemo. Tukaj lahko ubijemo več kot dve muhi na en mah. Energetska obnova stavb lahko poskrbi za ustvarjanje novih delovnih mest, krati lahko na ta način znižamo izpuste CO2 -ja in zmanjšamo odvisnost Evropske unije od uvoza. In to je trajnostna rast, ki jo Evropa potrebuje. Prizadevala si bom za to, da bo velik del svežnja 300 milijard evrov, ki jih je predsednik Juncker napovedal v svojem uvodnem govoru, namenjenih za projekte, ki bodo zagotavljali energetsko učinkovitost in ki bodo spodbujali zeleno rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi. To je edina prava pot za Evropo. Da bi dosegli te cilje, pa bomo seveda morali učinkovito sodelovati in se osredotočati na zares pomembne projekte. To bo morala početi tudi Evropska komisija. V okviru agende za delovna mesta, rast, pravičnost in demokratične spremembe bom prevzela aktivno ulogo na dveh pomembnih področjih. Usmerjala in usklajevala bom delo svojih kolegov, komisarjev na področju, ki se nanaša na energetsko unijo. Moja naloga bo, da poskrbim, da bomo ideje in rešitve z posameznih področji povezali v strateško trdno in dobro usklajeno politiko. Poleg tega bom podpirala tudi podpredsednika Katajnena pri uresničitvi najpomembnejšega cilja, torej pri zagotavljanju delovnih mest rasti in ulagan. Poleg tega bom tesno sodelovala tudi z visoko predstavnico in podpredsednico Federico Mogherini, da bi zagotovila, da bodo naše politike učinkovite tudi na mednarodni ravni. Najlepša hvala. En stavek še v zaključek, dragi poslanci, najlepša hvala za vašo pozornost.